najlepša hvala v veliko veselje mi je da lahko pozdravim gospoda iva rosjeja švicarskega državnega sekretarja za zunanje zadeve e, on bo govoril o temah ki presegajo bilateralne odnose e, tako sem to pač razumel e, včeraj in govoril bo o določenih področjih, ki so v skupnem interesu Evropske unije in Švice. Govoril bo tudi o tem, kako lahko sodelujemo na teh področjih v skupnem interesu. V tem smislu sedaj vabi Tarja, da prevzame besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Na začetku bi se rad zahvalil za ta privilegij, da lahko govorim o glavnih vseh naše zunanje politike. E, torej, mi seveda izhajamo iz naših vrednot in interesov in slišali boste, da se to v glavnem pokriva tudi z Evropsko unijo in državami članicami. Eh, vrednote zunanje politike so eh, v naši ustavi, to so solidarnost, boj proti revščini, spoštovanje človekovih pravic in demokracije, eh, mirno sožitje in varovanje naravnih verov. Jaz eh, bi imel sedaj nek eh, globalni oziroma regionalni pristop. Veste, Švica nima eh, svojih naravnih virov in zaradi tega potrebujemo liberalizacijo gospodarske izmenjave, ta liberalizacija seveda poteka preko globalizacije. Tu pa imamo seveda take, ki profitirajo in take, ki izgubljajo. Seveda pa se trudimo, da bi bilo čim manj takih, ki izgubljajo. In v tem smislu je. Eh, Eh, eh, švicarski parlament sklenil tudi, da bo ustrezno dajal pomoč za razvoj in mi se osredotočamo seveda tudi na eh, tiste države, ki so najbolj ranljive, tem eh, namenjamo tretjino naše eh, pomoči. Potrebno je seveda tudi eh, razvojno sodelovanje, hkrati pa seveda krepimo upravljanje v državah, ki potrebujejo pomoč. Mi smo se tudi cela desetletja angažirali v Maliju, e, imeli smo tam razvojno pomoč v preteklih letih, po podpirali smo tudi lokalne skupnosti na severu države, kaj ti eh, zlasti severni eh, del je pravzaprav vedno ogrožen eh, zaradi vremenskih razmer in poleg tega seveda podpiramo medijacijo, ki jo vodi skupnost zahodnoafriških držav. Imeli smo tudi eh, dve konsultaciji eh, Združenih narodov eh, o vodi. Voda je klasičen primer eh, in Mali je pač eh, tu klasičen primer, samo en tok imajo in seveda potrebujejo ustrezne. Eh, ukrepe za upravljanje z veri in potrebujejo tudi procese eh, za sožitje, eh, se pravi, gre tudi za naslednji eh, projekt, ki je umeščen med Sirijo in Libanonom. Tu imamo tako eh, bilateralni pristop, naprimer Water Footprint v Vietnamu, eh, mi poskušamo dejansko pomagati pridelovalcem, da zmanjšajo eh, svojo porabo vode kar za 70 odstotkov. Se pravi, na tem področju je Švica mednarodno angažirana. Seveda pa Eh, je zelo pomembno spoštovanje eh, zakonodaje. Mi smo angažirani pri mednarodnem humanitarnem eh, pravu. Ženevska konvencija ima pač sedež na naših tleh in potrebno je bilo seveda zagotavljati boljše izvajanje mednarodnega humanitarnega prava. E, torej, pravila so dobra, vendar izvajanje je bilo pomankljivo. Treba je torej spoštovati e, mednarodno humanitarno e, pravo, treba je seveda zagotavljati ustrezen nadzor nad izvajanjem in Eh, veste, kako je z vojaškimi podjetji, ki morajo pravzaprav spoštovati mednarodno humanitarno pravo, kadar delujejo v konfliktnih eh, območjih. Eh, potem pa človekove pravice, ukinitev smrtne kazni. To je, torej tu gre seveda za podporo Eh, eh, svetu za človekove pravice. Mi imamo tudi nek mehanizem za urejanje konfliktov, E, to je seveda tudi v skladu s švicarsko zgodovino. Švica je imela celo vrsto državljanskih vojn in šele potem smo razvili pravzaprav naša pravila za sožitje. In zaradi tega se Švica zelo angažira na tem področju v mednarodnem obsegu, zadnjih letih smo imeli ce, eh, kakih 30 medijacij med Turčjo, Armenijo, v Kolumbiji, Rusija, Gruzija in tako naprej. Eh, tu gre seveda eh, zato, da v postkonfliktno eh, področje eh, in v postkonfliktni čas ne moremo prejiti, če ne razčistimo preteklosti in zaradi tega tudi podpiramo tudi komisijo za zgodovinski spomin v Kolumbiji, podpiramo tudi sodno eh, preiskovanje procesov in podobno. Poleg tega sodelujemo tudi v EU, Lexu eh, in podobno. Eh, to je nekaj primerov. Eh, naj tudi spregovorim o arabski pomladi. Mi smo podpirali prehod, tranzicijo v sodelovanju z Evropsko unijo. Tu gre za institucionalne spremembe v novih vladah po arabski pomladi mladi potreben je bil tudi ustrezen eh, sistem varnosti ki bi služil prebivalstvu in ne posameznim klanom strankam in podobno podpiramo sodišča ki naj bi spoštovala človekove pravice podpirali smo tako na primer tunizijski radio ki želi pač postati eh, radio celotnega prebivalstva in ne samo vladajočega klana. Eh, Torej, mi želimo seveda blokirati premoženje eh, eh, potentatov v eh, regiji, vendar ni dovolj, da blokiramo njihova sredstva. Preprosto je blokirati denar. Najtežje pa je, da vzpostavimo uh, postopke, da se pač denar vrne državi in uporabi v korist prebivalstva. Eh, Švica pač spremlja vse te države v tem postopku. To gre torej za to, da se eh, sredstva ob danem trenutku vrnejo državi in se primerno uporabijo v korist prebivalstva. Potem pa drugi primer, Sirija. Eh, Politika Švice temelji na treh oseh prvo je spoštovanje humanitarnega prava in večja eh, humanitarna eh, pomoč 70 eh, milijonov evrov gre tudi za pomoč pri uh, kemični razorožitvi, uh, daje se humanitarna eh, pomoč na terenu, zlasti v sosednjih državah, potrebno pa je tudi uh, usposabljanje na področju uh, mednarodnega humanitarnega prava, tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami Pomembna je situacija žensk v eh, Siriji danes in jutri. Druga os eh, so eh, diplomatski eh, napori eh, tudi v sodelovanju z Arabsko eh, ligo. Jutri bo neka konferenca. Mi smo soorganizirali so organizatori te konference in eh, mi smo pomagali tudi pripravljati to konferenco, sprejemati cilje. Eh, eh, mi smo tudi učili pač stranke, kako naj vstopajo v pogajanja, kako naj se pogovarjajo z drugimi strankami, kaj ti eh, mi si želimo, da bi se pogajanja končala s čim boljšim rezultatom. Potem pa eh, boj proti nekaznovanosti, eh, torej mednarodno kazansko sodišče naj bi preganjalo zločine zopar človečnost v Siriji in se pravi, počinitelji grozljivih dejanj naj bi odgovarjali. Eh, potem, eh, mi eh, smo pravzaprav morali tudi tesno sodelovati z Rusijo in sodelujemo seveda tudi na eh, področju človekovih pravic, svobode, eh, tiska. Eh, osredotočamo se tudi na Ukrajino, kar pa zadeva konflikte v Evropi. Mislim, da obstaja razlika med državami, kjer je pač eh, konflikt eh, dolgotrajen in kjer obstaja pravzaprav eh, tudi možnost za pomiritev. Možnost za pomiritev je naprimer dana na Balkanu, v Transnistri pa je pač treba seveda videti, kakšne so razlike in dejstvo je, da moram seveda spregovoriti tudi o bilateralnih odnosih z Evropo. O tem ste že govorili včeraj. E, situacija je nekoliko paradoksalna. Mi smo četrti e, partner Evropske unije, drugi investitor. Tu se opiram e, na številke 1,7 milijonov. E, e, prehodov na meji je. E, med Švico in EU na dan se pravi. Eh, Švica je integrirana v Evropsko unijo, kar zadeva eh, izmenjavo ljudi in ne zgolj eh, gospodarsko menjavo. Vsi naši kazalniki kažejo v prid močne integracije. Vendar, Eh, integracija v Evropsko unijo je seveda eh, dosti bolj komplicirana. Torej, mi smo glasovali o Evropskem gospodarskem prostoru pred 20 leti, vendar izid je bil negativen in potem smo našli ta sektorski pristop sodelovanja. Tu gre, da širimo uporabo Evropske zakonodaje v Švici, tam, kjer obstaja nek skupni interes. Eh, pravzaprav očitajo Švici, da izbira rozine eh, v kolačo, vendar temu ni tako. Švica ne izbira sama. Švica in Unija pač sta se dogovorili, da bosta pač eh, reševali eh, pereče probleme, ki se pač pojavljajo. To so naprimer na področju prevoza, prometa prehoda ljudi in podobno. E, vendar mi nimamo pravice do tega sodelovanja. Vsi sporazumi so pravzaprav v interesu obeh strani Evropske unije in Švice in to je edini pristop, ki si ga Švica lahko zamisli sedaj v tem trenutku. Mislim, da obstajata za to dva razloga. Prvo je, e, mislim, da imamo tu lahko usporednico e, počasnem razvojem skupne zunanje politike. E, torej, vsi instrumenti v Švici so namenjeni e, sožitju in nacionalni enotnosti. E, Švicar je vedno skrbi, ko se angažirajo v zunanjih zadevah, da to pravzaprav prinaša pravzaprav že neko nevarnost za notranjo kohezijo že od neke bitke v preteklosti eh, obstaja pač ta strah eh, in zaradi tega tudi Švica okleva eh, in se ne želi institucionalno angažirati v neki tuji instituciji. Mi smo dolgo časa rabili, da se pridružimo neki instituciji in zaradi tega potrebujemo toliko časa, zato da spremljamo ta proces evropske integracije. Eh, tu je pač eh, eh, tudi posledica tega, da Švica temelji na političnem mehanizmu, se pravi, moč izhaja in oblast izhaja iz prebivalstva. In če bi se Švica integrirala v nadrejeno strukturo, se pač vsi bojijo, da bi to ogrozili. E, torej, Švica potrebuje čas, da bi našla svojo pot. E, paradoks pa je tudi, da je e, tista država, v eh, Evropi, ki je največkrat imela referendume o evropski zakonodaji. Sedem smo jih imeli, naprimer tudi o širitvi, eh, eh, ki je zadevala Romunijo in Bolgarijo. Torej, Švica je pravzaprav vedno sprejela pač z referendumom odločitve, ki so jih sprejele predhodno evropske institucije. Mi pripravljamo tudi pogajanja, da bi imeli pač nek institucionalni okvir za naše sektorske sporazume z Evropsko unijo. Kot veste, se pač o tem še razpravlja. Mi imamo tu že mandat, a vendar razprava eh, že dolgo teče in upamo, da bo Evropska unija tudi eh, imela razumevanje za razlike, eh, tako kot je to tudi v. Eh, Evropski uniji. Upam, da boste upoštevali pravzaprav naše razlike in da boste pač omogočili, da Švica najde svoje mesto. Naj končam eh, s citatom. Eh, torej, mislim, da mi delamo eh, na skupnih ciljih in naj citiram nekega švicarskega avtorja, ki je pač dejal, ko smo pravzaprav Eh, prvič eh, zapustili eh, teritorij dobrohotnosti, prehajamo na šahovnico preračunljivosti. In torej mi iščemo naše skupne interese in sicer v duhu dobrovoljnosti in nepreračunljivosti. In sedaj pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Gospod Gallagher, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, državni sekretar, dragi kolegi. Rad bi skoristil to priložnost in vas eh, toplo pozdravil v Evropskem parlamentu v imenu naše delegacije, ki je odgovorna tudi za Švicarsko federacijo. Naj povem, da je eh, odnos z državami EFTA najtesnejši odnos, ki jih imamo v Evropski uniji s tretjimi državami. Švica je še posebej pomemben partner Evropske unije, kot ste tudi sami povedali, tako na področju trgovinje in tudi se to izraža tudi pri dnevnih prečkanjih državne meje. Švica je tudi tretji največji gospodarski partner, ko gre za uh, um, izmenjavo uh, izmenjavo storitev in dobrin, tako je za ZDA in Kanado, kar pomeni, da je najbolje integrirana v naš enotni trg. Uh, imamo pa tudi izklenjenih več kot 120 bilateralnih sporozumov. Naj povem, da je sicer stik z ZDA pomemben gospodarsko, ampak še posebej Švico zaradi tega, ker smo gospodarsko blizu, eh, blizu geografsko blizu, kulturno blizu, obenem pa imamo tudi intenzivne osebne stike med različnimi državljani, ki živijo v teh državah. Zaradi tega je zelo pomembno, da so naši odnosi osnovani na trdnem institucionalnem okviru, kar prinaša koristi našim državljanom in podjetjem, v tem trenutku pa tudi v prihodnje. Parlament je izrazi svoja stališča, kar zadeva institucionalna vprašanja med EU in Švico. V dveh resolucijah, ki jih je parlament sprejel 2011 in 2012. Naše ključno sporočilo v teh resolucijah je, da mora prihodni institucionalni okvir omogočati več eh, predvidevanih eh, rešitev za obe strani, tako da bo življenje naših državljanov in podjetij Eh, laže in da se bodo v njem odražile koristi takšnega, takšnega okvira. Tako da kar napredujemo in iščemo rešitev za institucionalna vprašanja. Rad bi tudi izkoristil to priložnost in vam osebno, eh, državnemu sekretarju in eh, vašemu svetu, Eh, čestital za podeljeni mandat. Vem, da eh, ste šli skozi razna posvetovanja, kar pomeni, da ima sedaj švicarska vlada podporo socialnih partnerjev, kantonov in tudi poslancev. Rad bi vam eh, se tudi zahvalil za vaš osebni angažma znotraj tega procesa, znotraj eh, Švice. Vem tudi, da ste z gospodom Salivanom tesno sodelovali. Sedaj, ko je Švica tudi potrdila eh, v decembru mandat za pogajanja. In ko čakamo, da bo EU to kmalo storila na svoji strani, iskreno upamo, da bodo pogajanja se lahko čim prej začela. Naš parlament eh, se bo še vedno vnaprej angažiral in sodeloval pri eh, pogovorih znotraj tega konteksta. Zaradi tega je pomembno se zavedati, da bo kakršenkoli sporazum med EU in Švicarsko federacijo tudi dana glasovanje v našem parlamentu. Parlament je že proaktiven, kar zadeva pogajanja. Verjamemo namreč, da bo nov institucionalni okvir, ki bo pokrival naše bilateralne odnose, nekaj, kar mora upoštevati tudi okrepljeno parlamentarno sodelovanje med eh, vašim parlamentom in Evropskim parlamentom. Zato naj bi ta novi predlagani okvir vključeval tudi parlamentarni vidik, tako da lahko znotraj tega okvirja lahko sodelujeta tudi Evropski parlament in Švicarski parlament. Na ta način uh, bosta lahko pozitivno prispevala k razvoju tega okvirja. Preden sklenem, me dovolite, da vas prosim za vaš pogled na referendum, ki eh, bo potekal 19. februarja, ki, eh, kjer se bo odločalo proti masivnim eh, migracijam. Če bo ta referendum uspešen, bo to seveda vplivalo na razne mednarodne stike. Eh, seveda me eh, veseli, da bodo kmalo nastopila pogajanja, ki sem jih imenil. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa predajam besedo gospe Ani Gomeš, ki bo kot koordinatorka SND spregovorila za dve minuti. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Tudi jaz sem zelo cenila vaše besede. Prosila bi vas, eh, da poveste nekaj o eh, specifikah eh, nacionalnega značaja in sicer določene stvari so odprte glede institucionalnega sporazuma z EU tu gre za vprašanje Evropskega sodišča. Švica ga noče sprejeti eh, kot uh, arbitražo. Prosim, da razložite, zakaj v končni fazi tu ne gre za vprašanje, ki naj bi ga uh, reševali državljani. Tu gre za vprašanje vlade in politike. Drugo vprašanje je, uh, Ali nam lahko razložite, kakšno je stališče vlaše vlade? Domnevam, da je vlada proti referendumu. O kvotah priseljencev, eh, čeprav pač mora opraviti ta referendum. Kako je torej s eh, tem eh, referendumom, ki je predviden za 9. februar? Torej, zelo veliko Portugalcev dela v Švici, ki jih je desetletja pozitivno sprejemala in zaradi eh, eh, varčevanja, ki ga zahteva trojka, vse več ljudi odhaja v Švico in sicer eh, zato, da bi poiskali delo. Kako pač menite vi, da se morate soočiti s tem referendumom? lahko bi naprimer morda tudi zmagali osebe, ki ga predlagajo. Potem pa še zadnje vprašanje. Zabeležila sem to, eh, kar ste povedali, eh, vlogi eh, Švice pri vračanju zaseženih sredstev. To seveda zelo cenim, vendar ali menite, da je Švica tudi neka davčna oaza za mnoge evropske države, naprimer za Portugalsko. E, torej, e, na portugalskem govorimo o dveh e, davčnih amnestijah in e, to je sramota. Ta amnestija zadeva ljudi, ki pač e, spravljajo svoje dobu, dobičke e, pri vas in leta 2012 v okviru bilateralnega sporazuma s Švico bi bilo mogoče ugotoviti, kdo so te osebe, vendar Švica je eh, pač tu odločila, da imena ostanejo tajna. Ali je to res in ali dejansko to pomaga pri eh, preprečevanju pranja denarja? Hvala lepa, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala za vaše besede, gospod Rosje. Imam vprašanje glede naslednjega. Omenili ste zelo občutljivo temo za OVSE, to je eh, Transnistrija. oziroma pridnestarje. Eh, rečeno je bilo, da je formula 5 plus 2 eh, neučinkovita in da se je izkazalo, da je pač to pravzaprav neprimerno in da se je treba temu odpovedati. Eh, kaj vi menite o tem? V zadnjih dveh tednih smo namreč zelo veliko govorili o Pridnestarju in eh, v tem eh, kontekstu smo slišali tudi eh, o organizaciji februarja v začetku, organizacije referenduma v začetku februarja, ali tudi vi menite, da je status quo v tem doseju pravzaprav neuspešen. Hvala lepa. German, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Uh, počaščeni smo že vašo navzočnostjo. Zanima me učinek uh, Švice na finančno delovanje po svetu. V zadnjem času vemo, da v tem trenutku ne morejo več eh, ameriški državljani, ki živijo v Švici, odpreti tam bančnega računa zaradi tega, ker je sedaj eh, takšna uveljavitev. Ne vem, ali je to res. Obene me zanima tudi politične posledice eh, zahteve države, držav članic Evropske unije in drugih držav članic, da se naslovi vprašanje bančne skrivnosti v Švici, eh, čež da se to mora spremeniti vizavi drugim državam seveda eh, to vpliva na Andoro, Lihtenstein in tudi podrobne države, ampak dejansko gre do stvari v tej smeri. In eh, dejansko je eh, Švica prav na samem vrhu te bančne bratovščine seveda pa preostali svet želi vedeti, kaj gre skozi švicarske bančne račune in to je precej močna zahteva. Zanima me, kako bi komentirali politične posledice tega na vašo državo. Najlepša hvala. Hvala tudi, ker ste se držali dodeljenega časa. Gospa Jerđeđevska, upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime. Skoraj, da vam je uspelo ampak eh, eh, vesela sem, da ste si sploh eh, drznili in da ste imeli toliko poma, da ste poskušali. Rada bi se vam zahvalila za vašo predstavitev, gospod minister. Bila je zelo korisna. Mislim, da je vedno pomembno povdariti, kako pomembne so vezi med Evropsko unijo in Švicarsko federacijo. To je nekaj, Eh, kar, eh, kar velja za nas vse. Vsi enako eh, gledamo na to sploh znotraj naše delegacije. Znotraj Evropskega parlamenta pa dobivamo znake, da ni nujno, da so vsi švicarski državljani takšnega mnenja, še posebej, kar zadeva svobodo gibanja. To je vprašanje, ki postaje vse bolj kontroverzno v Švici. Zato bi želela izkoristiti vašo navzočnost in vas vprašala, kakšne so vaše občutje v zvezi s tem, kakšen je vaš uvid v uh, referendum, kjer se bo glasovalo o tako imenovani masovni emigraciji, zaradi tega, ker je to seveda nekaj, o čemer lahko glasujete na podlagi vaše ustavne ureditve. Seveda nas vse zanima, kakšen bo izid um, Seveda je to nekaj, o čemer odloča švicarski narod, ampak vseeno me zanima, kakšen je pogled, kakšno je mnenje švicarske vlade na ta referendum in uh, tudi na naslednje referendume, ki prihajajo. Se to ni edini referendum, ki uh, se dotika teme svobode gibanja. Govorili ste tudi o. Um, o, o tem, da nekdo zbira samo najboljše. Uh, določene svoboščine so pokrite znotraj eh, sporazumov. Tukaj govorimo o svobodi prenašanja in pretakanja kapitala, eh, denarja in tako naprej. Glede nekaterih zadev je vse v redu, ko recimo prihaja do prostega pretoka kapitala, eh, storitev in dobrin je vse v redu in prav, ampak ko pa pride do drugih stvari, ko govorimo recimo o ljudje, pa zadeva drugačna. Tako da me zanima kaj več v zvezi s tem. Najlepša hvala, gospod Žvab je naslednji. Ja. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod državni sekretar. V svojem uvodu ste v, res v krasnih besedah opisali, kaj so ustanovitveni miti Švice in kakšna je pravna in zakonska podlaga za sodelovanje v Švici to seveda zelo spoštujemo. In zaradi tega uh, referendum uh, eh, 9. februarja spremljamo z nujno zadržanostjo, vendar prav gotovo se zavedate, da je tudi 28 držav članic Evropske unije spravilo svoje sodelovanje na kompleksno in včasih tudi eh, težavno pravno politično konstrukcijo in eh, zaradi tega nam je tudi zelo pomembno da eh, temeljna načela sodelovanja med državami članicami in državljani evropske unije morajo biti skupna načela vseh ki eh, vstopajo in izkoriščajo ta skupni trg 500 milijonov ljudi in več. Zaradi tega tudi želim opozoriti na to da sicer s spoštovanjem spremljamo eh, referendum v švici vendar pogajanje o temeljnih eh, eh, pravicah državljanov evropske unije ni možno Eh, če bi pač švica dejansko pozitivno sprejela ta referendum in kolegica pred mano je že govorila o tem. Eh, gospod predsedujoči še komentar v zvezi s tem kar je povedala gospa gomez iz vrst socialdemokratov jaz nikakor ne verjamem da v švico ljudje prihajajo v švico zaradi težav s trojko ne ljudje ki pridejo v švico vidijo da imajo tam odlične perspektive za zasebno in poklicno življenje in in Švica lahko ostane tudi eh, zgled za to, če obdrži odprte meje, eh, kot pač to velja za države članice Evropske unije in eh, njihove prijateljske države. Hvala. Uh... Najlepša hvala, gospod Campbell Beneman. Um, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Sem eh, tudi sam član eh, delegacije, obenem pa sem tudi v odboru za trgovino. V Britaniji in tudi drugod po EU se eh, na veliko govori o emigracijskih, imigracijskih pregledih naših državljanov vem, da obstajajo dro, dvostranske uh, um, varovalke, tako da pravzaprav ne morete omejiti dolgoročne migracije evropskih državljanov. Uh, mogoče pa boste to naredili, kar zadeva nove dele Evropske unije. Uh, Zanima me, ali nam bo lahko povedali, na kateri točki se sedaj, ali lahko kaj več poveste v skladu v zvezi s pravili, ki se nanašajo na svobodo gibanja. Obenem nas zanima, kaj bo se naredili, da bi to spremenili. Ali se bo zgodilo, da bodo omejitve strožje ali bodo približno enake kot doslej. Obenem nas zanima, nasplošno gledano, eh, ste vključeni v enotni trg, na pol ste notri, na pol ste zunaj, to pravijo. Vem, da to težko povedati, ampak do kakšne mere, v kakšnih odstotkih eh, bi se šteli za vključene v evropski enotni trg in do kakšne mere ne. Izvolite, gospod eh, državni sekretar. Um, um, Gospa Gomez, eh, besedico o sodišču. E, torej, nikoli nismo dvomili o vlogi e, sodišča, o tem ne dvomimo v mandatu e, naše vlade. E, ko uporabljamo zakonodajo skupnosti, je sodišče edina avtoriteta, ki interpretira to zakonodajo. O tem ne dvomimo. Eh, vendar tu gre za vprašanje eh, vloge sodišč. Vi pač pravite, da je eh, to preprosto vprašanje, vendar vloga tujih sodišč je v Švici ključnega pomena. Tu gre za našo kulturno, politično kulturo, ko mora pravzaprav državljan sam Eh, odločati. Mi nimamo pravzaprav eh, eh, svojega plemstva in včasih je, smo imeli samo sodnike. Kot veste, je v politiki simbolika zelo pomembno. To je tako, kot če bi Portugalcem rekli, naj bo španski kralj predsednik njihove države. Vendar na isti način gre to za ključni element nacionalnosti nacionalne zavesti. Glede referenduma. E, tu želim odgovoriti tudi e, gospe Jedževski. E, uh, uh, torej, mi smo tu delali močno kampanjo, tudi jaz sem imel uh, kakih 20-30 uh, uh, govorov, na ta način delamo politiko. Tu ne gre pravzaprav za izbiranje eh, najboljšega, na ta način delamo politiko. V Švici eh, nimamo pač eh, mnogo skupnega, imamo pač nekaj eh, političnih institucij. Eh, torej, mi nimamo te nacionalne enotnosti in če Eh, se v drugih državah odloča o nečem, se pač to, o tem odloča v parlamentu, pri nas se odloča na referendumu. In kot rečeno, Švicari so sedemkrat odločali o Akiji in petkrat pravzaprav tudi v zvezi z eh, prostim pretokom. In eh, tu gre seveda za zelo težavna vprašanja, kar zadeva prosti pretok ljudi mi smo tudi del Evrope in uh, tudi mi imamo iste skrbi kot Evropa in se bojimo, da bo jutrišnica uh, eh, drug, težavnejša od današnjega dne. Švica je pač samo država, ker se o tem odloča na referendumu, ni pa drugače kot drugot. Eh, nekatere med vami sem vprašal, kaj, če bo pač odločitev da za omejitev. Mi nimamo načrta B. E, mi e, v vladi imamo pač močno kampanjo, želimo spoštovanje e, sedanje situacije s prostim pretokom ljudi in smo pravzaprav proti omejitvam, ki jih predlaga ta referendum. Vendar mi nimamo naprimer prostega pretoka storitev, mi imamo prosti pretok ljudi in blaga, nimamo pa prostega pretoka kapitala in storitev. Potem pa tretje vprašanje, gospa Gomez, glede davčnih oas. E, torej, mi imamo pravzaprav v Švici e, dosti više neposredne davke kot, ne, kot posredne in naš sistem pravi, da država nima dostopa do informacij o eh, bančnih eh, eh, podatkov in kljub vsemu pa se bojimo, da bi pač prišlo do zlorabe tega sistema. Torej, zaradi tega smo dejansko predlagali tudi spremembe in kar zadeva davčni režim. Švica je imela pravzaprav eh, sistem, da takoj pač pobere davek tudi zaradi eh, zavarovanja eh, zaupnosti in ljudje dejansko eh, pač eh, so spoštovali in so plačevali davke. Eh, eh sedaj. Eh, pa se standardi spreminjajo in sicer v smeri izmenjave informacij med državami. Švica se zelo zaveda, da se je eh, smer eh, vetra obrnila. Vzeli smo si sicer nekaj časa, strinjam se, ampak sedaj smo tudi mi na tem čovnu kar pa si želimo, eh, je, da bi eh, se to končalo z mednarodnim eh, standardom. Sam, sam bi dodal še nekatere druge države, med drugim bi dodal k temu tudi Singapur. Švica v tem trenutku sodeluje pri tem mednarodnem trendu in po določenim pogoji bo Švica del tega. Tako da tukaj vidimo radikalno spremembo pri našem stališču v zadnjem letu. Kar zadeva pa fiskalni uh, Eh, režim. Eh, tam eh, veste, da potekajo tudi različna pogajanja, še posebej, kar zadeva kodeks ravnanja z Unijo in to se bo tudi razvilo v času. Gospod Preda me je spraševal o prednestarju. Torej, mi smo govorili o tem, da bi imeli predsedstvo za dve leti, kar je bolj trajno kot samo za eno leto. Eh, predsedstva OVSE se namreč hitro pozabijo. Imamo dva eh, posebna predstavnika iz Švice eh, za Balkan, pa tudi za Pridnestarje in srpski veleposlanik bo pač tu predstavnik za Pridnestarje. Torej on bo tudi tam nas predstavljal. Format, no, ta ni pod eh, vprašanjem, vendar veste, da Rusija Pridnestarja ni eh, pre, eh, priznala. Spomnimo se tudi gruzijskega konflikta. Vse je seveda odvisno od odločitve glede Ukrajine. Bomo videli, kaj bo pač odločila Ukrajina, v katero smer se bo nagibala. Torej, mi bomo še naprej delali z eh, Rusiji, ne želimo pravzaprav eh, neke eh, ustavitve situacije, vendar v času našega predsedstva bo Srbija predvsem opravljala delo tam v regiji. Šva, gospod Švat, sprašujete, kako je z referendumom in rezultatom. Za švicarsko vlado je samo ena stvar eh, eh, eh, ogrožena. Torej, Švica se zelo angažira na tem področju. Mi nismo za zavrnitev priseljevanja. Tu gre pač za zrcaljenje strahu pred globalizacijo. Ta delovna migracija je pravzaprav eh, koristila Švici in tega se Švicari seveda zavedajo, vendar so tu eh, predmet razprave tudi drugi vidiki priseljevanja in migracij. Še enkrat, Švica je že večkrat imela referendume, eh, prav v zvezi s tem vprašanjem. Tu gre za prosti pretok ljudi in vedno smo rekli ja, temu prostemu pretoku. In drža švicarske vlade je jasna in tudi jaz sem eh, tu jasno dal svoj eh, glas in upam, da bo švicarski narod isto odločil. Če pa bodo eh, odgovorili z ne, potem bomo o tem morali razmisliti pozneje, vendar načrta B ni. Get. Gospod Campbell, vprašali ste nas, kako nadzorujemo uh, migracije. Uh, Eh, kar zadeva Romunijo in Bolgarijo in sedaj eh, to velja tudi za Hrvaško, se o tem pogajamo. Ampak eh, ljudje, ki prihajajo v Švico delati, tukaj ni nobenih omejitev. Seveda obstajajo omejitve za tretje države oziroma za države, ki prihajajo, državljane, ki prihajajo iz tretjih držav. Ti, Pri teh velja, da mora delodajalec iti skozi precej zapleten uh, postopek, da dokaže, da med um, uh, švicarskimi in evropskimi državljani nikogar, ki bi lahko pravljal tisto delo. Kar zadeva uh, odnos naše populacije, tukaj recimo, če si pogledate samo direktivo o prostem pretoku, uh, vidimo, da je tam več rešitev in naše rešitve so zelo podobne rešitvam, ki eh, jih oblikuje tudi sama Evropska unija. Tukaj poskušamo poskrbeti, da podjetja, ki delajo v eh, Švici, spoštujejo eh, lokalno zakonodajo, še posebej glede minimalne plače in podobno. To so mekanizmi, ki smo jih uvedli mi, seveda so morda sprošili določeno iritacijo pri naših sosedskih državah, ampak de facto velja, da Eh, ne postavljamo pod vprašanj prostega pretoka, ampak le pod pogojem, da če nekdo gre v neko drugo državo delati, potem mora spri, eh, eh, ravnati v skladu s tamkajšno zakonodajo, še posebej, kar zadeva eh, minimalno plaščo. Iskreno upam, da nisem nobenega vprašanja izpustil, če sem slučajno, pa se zato iskreno pravičujem. Najlepša hvala. Eh, za povedano. Eh, rad bi se zahvalil tudi kolegom. Iskreno upam, eh, da bomo še naprej plodno sodelovali, prepričali, eh, da se bomo tudi dobro znali spopasti z izzivi. Hvala. Um, Dragi kolegi, v veliko veselje nam je, da lahko med nami pozdravim njegovo ekscelenco uh, gospoda Masuda Barzanija, predsednika kurdske regionalne vlade v, Iraki, v Iraku. Predsednik Barzani, po vsej verjetnosti so to najtežji časi za Irak. Ampak prav vaša regija kaže, da obstaja upanje za stabilnost in za mir na tem delu sveta. Dobro povemo, da je kurdska regionalna vlada začela pot za obnovitev um, stikov z zvezdno vlado v Ira, med Irakom in sosedsko državo, ki je pomembna kot je Turčija. Obenem pa tudi nudite pomoč vse več sirijskim beguncem. Aprila 2014 bodo pri vas volitve in iskreno upamo, da eh, bo takrat vzpostavljen učinkovit sistem eh, delitve oblasti v Iraku. Zanimajo va, nas vaša uh, eh, stališa, vaši pogledi o tem, kako lahko spodbujate spravo, ki bi uh, koristila vsem araškim kolegem. Naj povem kolegom dvoje. Prvič, arabščino lahko ponu, poslušate na kanalu številka 25, obenem pa naj povem, da nas bo morala ekscelenca zapustiti točno ob petih oziroma najpoznejo ob petih, zaradi tega, ker mora iti na letalo. Tako da beseda je vaša. Thank you very much for inviting me to this meeting. Najlepša hvala, ker ste me povabili, ker bom govoril o arabščini, mi dovolite, da govorim v svojem jeziku. Uh, Rad bi se zahvalil uh, odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Hvala lepa za povabilo. Brez dvoma igra Evropska unija pomembno vlogo in tu obstaja velik potencial za sodelovanje med Evropsko unijo in eh, našo zvezdno in regionalno vlado v Iraku. Zlasti pa, kar zadeva eh, eh, področje gospodarstva in trgovine. Kot veste, obstaja dogovor med iraško zvezdno vlado in Evropsko unijo. Mi upamo, da bo uh, Kurdistan v Iraku tudi igral neko vlogo v tem sporazumu, zato, da bomo lahko tudi poskrbeli še za tesnejše odnose med našo državo in Evropsko unijo in med eh, eh, parlamentom naše regije in Evropskim parlamentom. Naj vas eh, na kratko obvestim o tragični situaciji Kurdov. Eh, Kurdi trpijo eh, zaradi večjih eh, sovražnih kampanj zopr kurde v Iraku. Bili smo eh, žrtev kemičnih napadov, trpele so zlasti ženske eh, in otroci. Obstajala je še kampanja, v kateri je 80 tisoč ljudi izginilo, štiri tisoč eh, eh, trupel smo odkrili na jugu države in še vedno iščemo trupla drugih izginulih oseb. Ob tej kampanji je pet tisoč otrok in žensk umrlo v uh, vasi Halabša zaradi tega tragičnega kemičnega napada. V Kurdistanu smo tako sprejeli načelo strpnosti in sprejemanja drugega. leta 1991 nismo uh, zahtevali maščevanja in uh, tudi po letu 2003 nismo zahtevali maščevanja. Ravno nasprotno, obrnili smo list eh, in pogledali na nov bil list v odnosih z drugimi. Uh, mi smo pustili stvari za seboj in poskušali smo pravzaprav olajšati trpljenje našega naroda in iti naprej. Zaradi te politike strpnosti je Kurdistan zagotovil visoko raven varnosti in stabilnosti. Eh, mnoga mednarodna podjetja iz različnih držav so lahko investirala v iraški Kurdistan. Naj vam dam preprost primer za to, da boste videli, kakšen je napredek v naši regiji. Pred letom 2003 je eh, dohodek na glavo bil 500 dolarjev, sedaj pa uh, se je prihodek povečal za desetkrat na pet tisoč dolarjev. Poskušali smo ustanoviti demokratične institucije v naši regiji in mi potrebujemo vašo pomoč. Vašo pomoč potrebujemo pri ustanavljanju teh institucij na modernih načelih, trdnih eh, podlagah in tu potrebujemo vaše izkušnje mi bi si želeli, da bi vi bili uh, solidarni s kurdi pri uveljavljanju teh pravic. Želimo si, da bi izkoristili vse možnosti za to, da se prizna uh, genocid proti kurdom. Želimo si tudi, da bi vi sodelovali z nami, zato da bi imeli posebno predstavništvo Evropske unije v naši regiji. E, taka delegacija Evropske unije na našem ozemlju bi okrepila e, gospodarske in trgovinske eh, vezi med našo regijo in Evropsko unijo. Imamo pa še naslednjo željo in sicer prosimo vas, da podprete politični proces v Iraku v smislu večje demokracije, eh, zagotavljanju eh, ustave in boja proti terorizmu v Iraku. Žal pa je terorizem fenomen, ki je grozil celotnemu svetu. In mi smo eh, zelo trpeli zaradi terorizma, vendar še vedno se bomo borili proti eh, njemu. Ni druge izbire. Proti terorizmu se je treba boriti. In kot sem že dejal, eh, smo uveljavili kulturo strpnosti in svobode vere. In tu ima tudi svoje mesto v naši družbi in v naših institucijah. Zahvaljujoč tej politiki in zahvaljujoč varnosti in stabilnosti eh, naše regije Kurdistana, eh, Eh, smo sprejeli 250 tisoč eh, beguncev. V glavnem gre za kurde iz Sirije. Med njimi pa najdemo tudi eh, kristijane in arabce. Sprejeli smo tudi 200 tisoč bratov arabcev, ki prihajajo iz središča in juga Iraka, ki so prebegnili v našo regijo, pred terorizmom eh, in so iskali varnost druge eh, iraške regije. V urakskem eh, Kurdistanu je približno tudi deset tisoč krščanskih gospodinstv. Te družine so Eh, tem je pač treba prišteti še šestindvajset tisoč drugih družin ki so pobegnile iz drugih iraških regij poleg tega pa je še petnajst tisoč beguncev iz regije Anbar ki eh, je doživljala zelo težko situacijo. Torej, v naši regiji smo ponudili zatočišče drugim Iračanom. Kljub temu pa eh, mednarodna skupnost posveča premalo pozornosti tem beguncem in begunci v Kurdistanu niso dobili iste pomoči kot naprimer druge regije po svetu mi ne želimo eh, povzročati provokacij. Mi želimo nadaljevati svojo politiko strpnosti in eh, pomirjanja situacije. Mi iščemo rešitve za naše probleme, krepimo naše institucije, spoštujemo ustavo in jo tudi izvajamo vendar kot povedano, potrebujemo vašo podporo in vašo pomoč. Vnaprej hvala. <clears throat> Najlepša hvala. Sure been... Pripričan sem, da so vas dobro slišali. Sedaj pa vljudno vabim kolege, da zastavijo svoje vprašanja ali podajo komentarje. Ljudno pa vas prosim, da si vzamete le minuto in pol časa največ, da predstavite svoje podege zaradi tega, ker kot sem povedal, nas bo moral gospod predsednik žal zapustiti najpozneje ob petih. Sedaj pa najprej gospa Gomeš, minuto in pol, gospa Gomeš. Zelo sem vesela, da vas lahko vidim med nami, predsednik Barzani. 2008 eh, eh, ste me sprejeli, takrat sem pripravljala poročilo Evropskega parlamenta o Iraku in že takrat sem lahko videl, da imamo v Kerđiju eh, drugi Irak, ki je bil sicer varnejši, tudi bolj odprt in bolj razvit. Takrat sem bila zelo vesela, da eh, so me tako zelo sprejeli v kurdski regionalni vladi in da tam dejansko delo na tem, da ostane Irak združit. Obiskala sem Alajđa. Sama menim, da bi v parlamentu lahko prepoznali eh, genocid, ki se je eh, zgodil. Eh, skozi delovanje zoper kurdsko prebivalstvo. To je bilo odraženo že v mojem poročilu, ampak strinjam se, da lahko naredimo več in tudi bi morali narediti več. Sedaj pa dovolite, da zastavim nekaj vprašanj. In sicer moram povedati, da me nad vse skrbijo poročila, ki sem jih eh, pred kratkim eh, slišala oziroma v zadnjih mesecih in sicer, da je. Da potrebujete potrebo, kar zadeva eh, spoštovanje demokracije in človekovih pravic. Eh, Skrbijo pa me novice o tem, da se dogajajo težke težave znotraj regije, eh, še posebej kar zadeva Eh, korupcijo eh, in še posebej pri novinarjih. Potem se dogajajo tudi različna kazniva dejanja, ki jih sicer prepoznavate, ampak žal glede tega se ni veliko zgodilo. Tudi moje naslednje vprašanje se nanaša na to. Zanima me, kaj si mislite o gibanju Gulen v uh, Turčiji in kakšne so implikacije za to za kurdsko prebivalstvo v celotni regiji, ne samo v Turčiji. Uh, obenem pa tudi kakšno je vaše mnenje o Združenem Iraku, še posebej, kar zadeva eh, ta učinek, ki ga ima vojna na eh, širše področje, med drugim na kurdsko regionalno vlado. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodu Stevensu, ki je eh, ki predseduje delegaciji eh, parlamenta in Iraka. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsednik, vedno ste dobrodošli v naših vrstih. Sam sem večkrat obiskal Kurdistan. Eh, pred kratkim sem imel tudi možnost, novembra meseca lansko leto, da sem se z vami osebno srečal. Takrat sem obiskal tudi eh, nekatera begunska taborišča, kjer so nastanjeni begunci iz Sirije. Menim, da se vam moramo zahvaliti. Zahvaliti se moramo kurdski regionalni vladi za vse delo, ki ga vlagate v delo z begunci. To je bilo menjeno tudi v predstavitvi. Uh, iz preostalega Iraka prihajajo sem na, na uh, eh, 100 tisoče beguncev, še posebej so to uh, eh, kristijani, ki so verska mažina, ampak obenem je to tudi. Uh, varno zavetje za sirijske begunce in zato potrebujete našo podporo. To sporočilo mi je zelo jasno. Rad bi tudi povedal in povdaril to, kar je povedala gospa Gomeš. Uh, eh, seveda bi morali tudi mi prepoznati genocid, ki se je zgodil. Obenem eh, je treba povedati, da mora eh, pri vas biti zastopana tudi naša eh, služba za zunanje delovanje, zaradi tega, ker je veliko podjetij, ki vladajo v Kurdistan, zato je pomembno, da smo tudi tam navzoči. Za enkrat je ta navzočnost bolj majhna. Ob zastopani smo le v Bagdadu, kjer pa je delovanje omejeno. Tako da dejansko slišal sem ste, kar ste povedali in vse podpiral. Najlepša hvala, gospod Steven Sen, sedaj pa gospod Pötering. Hvala lepa, eh, gospod predsednik Barzani. Eh, želim izraziti veliko spoštovanje. Eh, za vas, za vse to, kar delate za svojo državo, za sever Iraka, za Kurdistan. Pred tremi leti sem bil v Erbilu in sem bil v veliki katoliški cerkvi in dejansko sem eh, bil impresioniran kako kristijani lahko živijo svojo vero v Erbilu, v Kurdistanu. To je nekaj enkratnega v muslimanskem svetu in to je lahko vzor za druge muslimanske države. Moje največje eh, spoštovanje in kolikor vem, živi vaš brat v Evropi, v Berlinu in eh, srečal sem se z njim tudi. Imam pa eh, dve vprašanji in sicer, kakšne možnosti vidite zase, za svojo regijo, eh, za mir, eh, kako lahko vi prispevate k miru v Iraku in Siriji in kakšne so po vašem mnenju perspektive za eh, Irak in Sirijo. Z velikim spoštovanjem vam zastavljam ta vprašanja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Van Balen. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pa tudi vam hvala, gospod predsednik, za te besede. Iz liberalnih vrst eh, lahko tudi sam povem, da spoštujemo to, da je iraški Kurdistan sedaj varno zavetje za begunce. To je pa tudi varno zavetje za vaše ljudi. Dve vprašanje imam. Prvič meje znotraj Iraka med kurdskim delom in drugim delom države še niso vzpostavljene. Vsaj tako eh, so moje informacije, kakšna je trenutna situacija, ali bo to izpeljano miroljubno, še posebej strani eh, centralne iraške vlade. Drugo vprašanje pa je, kako daleč. Eh, eh, je še do rešitve v eh, Siriji, kaj lahko naredimo mi kot Evropski parlament oziroma kot Evropska unija. Najlepša hvala. Sedaj je pa še gospod Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Lepo pozdravljeni, predsednik eh, Barzani. Tri vprašanje imam. Zanima me, kako bi opredelili varnostno situacijo v uh, kurdskem delu Iraka. Tukaj poštevam še posebej Al-Kaido in razne pripadnike PKK. Obene me zanimajo tudi, kakšne so težave pri vaši e, proizvodni nafte in izvozu. In tretje vprašanje, ki je morda malce bolj obsežno kako eh, predvidevate bodo potekale spremembe znotraj politične geografije eh, znotraj vaše regije v naslednjih letih. Naprimer, ali eh, si predstavljate, da bo kurdska regija postala bolj samostojna ali da bodo odnosi s Turčijo tesnejši ali pričakujete, da bo prišlo v Bagdadu do sprememb. Ki, in ali bi vas lahko te spremembe bolj uh, zadovoljile in podobno. Najlepša hvala. Gospod Demes Meker. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod predsednik, tudi sam bi vas želel toplo pozdraviti v Evropskem parlamentu. seveda eh, vsi zagovarjamo pravico do samodločbe vseh eh, narodov, vključno kurdskega naroda. Povedali ste nam o tragični usodi svojega naroga. Iskreno upam, da eh, so sedaj nove institucije, ki so samostojne, neodvisne, so uspešne. Govorili ste o tem, da potrebujete določeno podporo. Slišal sem tudi o tem, da je treba prepoznati genocid, ki se je zgodil, vendar imam nekaj tudi vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na eh, širšo regionalno eh, bitko za eh, oblast za prevlač v Siriji od 2007 se je Sirija poskušala približati Turčiji, tudi z raznimi gospodarskimi pobudami, ampak zvezdne oblasti v Bagodu so bile potem prisiljene, da se zoprstavijo Siriji in tudi Irane. Ampak to je seveda vplivalo na vaše odnose s, Turčije, s Turčijo. Ali je temu res tako? Torej, kako potem takem vidite, da se bodo stvari lahko v širši regiji razvijele in kaj se bo tudi zgodilo onkraj meja, recimo eh, v Siriji in kakšni so vaši odnosi s centralno vlado v Bagdadu? Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Šolc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše besede. Tudi mi smo zelo zainteresirani za razvoj kurdske avtonomije v Iraku. In zaradi tega se mi zdijo vaše eh, besede, da je bilo mogoče zagotoviti stabilni razvoj eh, Kurdistana eh, impresivne. Tu se zastavlja vprašanje, kako je mogoč eh, uspešen gospodarski razvoj. Saj ste govorili tudi o tujih investicijah. Kako lahko to pač pomaga pri socialnem in gospodarskem razvoju Iraka in kako lahko pravzaprav na ta način izboljšamo situacijo v celotnem Iraku. Se pravi, kakšna je povezava vaših uh, uspehov in kako lahko pravzaprav to pomaga premagati eh, komplicirano gospodarsko resničnost v drugih delih države. In drugo vprašanje, eh, to je bilo že omenjeno, eh, gre za globalno politične in regionalno politične vedike, kako lahko čez meje držav kurdsko prebivalstvo aktivno prispeva k Eh, stabilizaciji situacije v drugih državah. Naprimer, govorimo o gospodarstvu, kako je z cevovodom iz Turčijo in uh, uh, Irakom, kako je to povezano z vašimi perspektivami. First, then Mr. Tanok, and then Mr. Najprej gospod Petrle. Gospod predsednik, jaz bom zelo kratek, ker bom pravzaprav ponovil vprašanje. Uh, Eh, gospod predsednik mene zanima vaša vizija celovitejše rešitve kurdskega vprašanja v, v celi regiji. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Cenek. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, toplo uh, predstavljeni tudi, uh, pozdravljeni, gospod predsednik, tudi v imenu skupine ECR. Uh, Eh, veseli smo da gradite demokracijo v eh, severnem delu Iraka, kar je velika razlika od tega, kar se dogaja na jugu. Eh, strinjam se, da je treba prepoznati genocid, ki je bil izveden v času Batovega režima. Rad bi se vam zahvalil tudi za zaščito, ki jo nudite sirijski krščanski skupnosti, ki je dostekrat morala bežati. Zanima me, kakšno je trenutno stanje glede referenduma. V zvezi s tem nismo kaj dosti slišali. Obenem me tudi zanima, kakšno vaše mnenje o izboljšenih odnostih s Turčijo, še posebej po tem, ko se je odprl nov naftovod. V zvezi s tem bi se vam želel tudi zahvaliti in vam čestitati, da ste to naredili, zaradi tega, ker je to tudi izboljšalo odnose z Ankaro. Eh, mogoče bi lahko malo več, več o tem povedali. Now, Najlepša hvala, sedaj pa še gospod Kellen. Najlepša hvala. Gospod predsednik, tudi sam eh, bi se vam želel pridružiti kolegom, ki so že izrazili dobrodošljico. Obenem ne povem, da si zaslužite ta sprejem, zaradi tega, ker je vaša vlada pokazala, da eh, se lahko naredi nekaj drugačnega, da se lahko reši eh, probleme konstruktivno in pozitivno. Moje vprašanje je, kakšen je vaš eh, odnos eh, do prihajajočih eh, parlamentarnih volitev v Iraku. Se jim boste pridružili, kakšne so možnosti za prihodnjo vlado. Obenem nas zanima, kakšno obliko pomoči najbolj potrebujete, potem pa še nekaj v zvezi z naftovodom, tega se že omenjala, zanima pa me, ali pričakujete, da bo prišlo kak, do kakršnega koli dogovora z Bagdadom v zvezi s tem, da si boste delili to nafto, kakšen bi bil sporazum v zvezi s tem, kako v prihodnje vidite možnosti za izvažanje nafte. Najlepša hvala. Sedaj pa resnično zadnje vprašanje. Besedo predajam gospodu Bilderju voorzitter. Meneer de president, het doet me genoegen u hier weer te zien. Spoštovani gospod predsednik, veliko veselje in čast mi je, da vas lahko vidim tukaj. Srečal sem se z vami tudi že v preteklosti. Eh, imel sem eh, to priložnost, da sem lahko obiskal tudi eh, vaš del Kurdistana kot protestant po verski pripadnosti mi je blizu tudi usoda krščanske eh, manjšine pri vas in drugje. Zato me zanima, kako nameravate integrirati to krščansko manjšino. Slišal sem namreč, da eh, se kristijani selijo še bolj na zahod, kar pomeni, da se bo morda v prihodnje zgodilo, da v Iraku ne bo več kristijanov, kar bo seveda močno vplivalo na eh, dobrobit države in tudi na kulturo. Kako torej integrirate eh, krščanske eh, manjšine v Kurdistanu. Slišal sem namreč, da eh, so novice malce zaskrpljujoče. Iskreno upam, da me boste pomirili. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo vam, da odgovorite na vsa vprašanja, ki ste jih slišali. Obenem pa še enkrat čestitke za to, kar počnete v svojem eh, delu sveta. Sedaj pa izvolite. <laughs> ne pozabite, da morate loviti svoje letalo. Eh, Najlepša hvala za vsa vprašanja. Poskusil bom nekoliko odgovoriti na nje. Najprej prvo vprašanje gospe Gomez. Mi želimo vzpostaviti institucije. Mi smo se tega že eh, lotili, želili smo ohraniti javno svobodo, kajti vsak eh, državljan Kurdistana je svoboden in lahko sam izbira vero, miselnost, kulturo in tako naprej. Seveda smo uh, tarča grožen in uh, to so seveda uh, kršitve, ki jih preganjamo. Mi torej poskušamo, se boriti proti takim zločinom in sodišča se s tem ukvarjajo in vsi tisti, ki eh, jih eh, eh, obsodijo zaradi takih prekrškov in zločinov, so tudi ustrezno kaznovani. Eh, torej, potem eh, je bilo tudi nekaj vprašanj, ki so se nanašali na isto eh, področje, torej poskušal bom nekako v skupinah odgovarjati na vprašanja. Eh, najprej Sirija. Situacija je seveda za nas zelo zaskrbljujoča. Zaskrbljujoča za celoten Irak in tudi za iraški Kurdistan. Eh, toliko bolj, kajti vse, kar se dogaja v Siriji, neposredno vpliva na našo državo. Eh, po šestih letih eh, stabilnosti eh, je 26. septembra lani Erbil bil eh, žrtev atentata, atentatori pa so prišli iz Sirija. Skrbi nas torej varnost naše države. Tu se seveda zastavlja vprašanje, kakšne alternative lahko predvidimo. Eh, obstajajo različne teroristične organizacije, ki so se pač pojavile in ki so zelo aktivne v Siriji. Eh, Daleš je torej eh, organizacija, ki želi islamsko državo v Iraku, podobna Al-Kaidi. Obstajajo torej teroristične organizacije, ki so krožnja za celoten Kurdistan. Mi moramo biti zelo previdni. Mi ne smemo pravzaprav eh, takem dati možnost, da pridejo na oblast v Siriji. Seveda pa tudi ne moremo sprejeti masakra proti civilistom in nedolžnim in zaradi tega je pomembna eh, ženevska konferenca Ženeva 2 in sirici morajo sami odločati o svoji usodi. Priznati pa moram, da nisem preveč eh, optimističen in moja pričakovanja od Ženeve 2 so majhna. Eh, potrebna je vsa možna pomoč na humanitarni eh, ravni treba je pomagati našim sirijskim bratom. To je naša dožnost. Kar pa zadeva odnose med Irakom in Sirijo. Torej ta strah, o katerem sem eh, govoril, eh, ta strah občuti vsak eh, iraški državljan. Kakšne so torej alternative? Za nas ni dovolj, da rečemo, da bo eh, alternativa, eh, da bodo to demokratične sile v Siriji. Problem je v tem, da so tam teroristične organizacije zelo močne, na naših mejah so in mi moramo biti zelo previdni, nikakor ne smemo eh, dovoliti eh, organizacije povezane z Al Kaido ne smemo dovoliti, da bi bili aktivni ob naših mejah. To grozi naši regiji. E, in situacija je kompleksna in mi si torej želimo, da bi serici odločali o svoji usodi brez e, posegov in vplivanja strani teroristov. Potem pa je bilo vprašanje eh, glede meja znotraj Iraka, kako je z našo regijo, torej kakšno je eh, življenje eh, centralne vlade. Člen 142 naše ustave pravi, da je je treba seveda normalizirati eh, situacijo v regijah, kjer je prišlo do demografskih eh, sprememb. To pomeni, da bi bilo ponovno organizirati eh, štetje prebivalstva in potem pa referendum. Mi smo dali soglasje temu členu. Nismo pa imeli pravzaprav nobenih pričakovanj za regijo Kirkuka. Eh, tu je, gre za iraško mesto, kjer eh, so eh, kurdi v večini. Torej, torej mi nimamo sedaj alternative, kot da uresničimo ta člen. Mi nismo rekli, da bi to mesto oziroma ta regija moralo biti del Kurdistana. Ne, prebivalstvo naj svobodno odloča o tem in od vas pričakujemo, da zahtevate izvedbo člena 140 naše ustave, to je eh, člen, ki predvideva samo odločbo prebivalcev. Sprašujete me oziroma prosite me, naj opišem varnostno situacijo v Kurdistanu s pričo prisotnosti Al-Kaide, PKK-ja, kako je z eh, izvozom nafte in tako naprej. Eh, kaj lahko rečem o varnostni situaciji v Kurdistanu? Mi ne moremo reči, da imamo stotstotno varnost. Zdi se mi pa si, da tu teroristi ne morejo ustvariti baze. Morda se lahko infiltrirajo v Mosulu, v Kirkuku ali v kakem drugem mestu. Vendar v Kurdistanu je skoraj da nemogoče, da bi imeli svojo bazo. Eh, seveda lahko prihaja eh, do infiltracij. To se eh, je poskusilo tudi 29. julija. Tu gre za naslednje. Situacija v Kurdistanu je dobra, mi se upiramo nekaj sto eh, tujih podjetij je aktivnih eh, v Kurdistanu in to je tudi dokaz za stabilnost in varnost v Kurdistanu. Al-Kaida nima neke stalne baze v Kurdistanu, lahko se pa infiltrira. Potem pa PKK. Eh, prisotni so v obmejnem območju in Mi bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bi kurdska delovska stranka sklenila dogovor s turško vlado. E, tu imamo pač nek politični proces, ki je na e, tirnicah, ki se nadaljuje in mi bomo storili vse za to, da pomagamo, da bi se ta proces e, dobro zaključil izvoz nafte. Iraška ustava nam omogoča, da izvažamo našo nafto. Določbe ustave pravijo, da so eh, nafta in plin v lasti iraškega prebivalstva. Glede tega ni dvoma. Eh, regije eh, in med njimi tudi Kurdistan lahko izvažajo oziroma upravljajo z eh, naftnimi polji na svojih eh, tleh v dogovoru z iraško vlado. Obstaja nek zakon, ki smo ga podpisali, osebno sem ga podpisal leta 2007 in ta zakon ima neko prilogo, v kateri piše, da sta, imata centralna vlada in kurdistanska vlada pravico, da sprejemajo sprejemata eh, sporazume z naftnimi družbami do sprejema ustreznega zakona. Torej, mi spoštujemo ustavo in določbe v njej in mi imamo tako tudi cevovode do Turčije. Premijer je vodil tudi delegacijo v Bagdad, da bi tam obravnavali to vprašanje in tu se pogajajo o sporazumu. Torej, vsa naša dejanja so v skladu z ustavo, ki jo spoštujemo v tem oziru. Torej, nikakor pa se seveda ne odpovedujemo ustavnim pravicam. Ali se bo eh, geografija regije spremenila zaradi sedanjih dogodkov? Eh, v perspektivi prihodnosti, se pravi v naslednjih 20 letih, se lahko vse spremeni. Ne vem pa, kako. Eh, ne morem ugibati. kar zadeva položaj Kurdistana. Eh, gospe in gospodje, Kurdistan je eh, narod, ki ima iste pravice kot drugi narodi, s katerimi živimo v isti regiji. Ne želimo si ne več, ne manj, kot imajo drugi. Torej, mi nismo eh, spraševali kurdskega naroda, ali želijo biti neodvisni ali ne. Eh, ta resničnost je grenka in težavna, vendar pravica kurdov Eh, do neodvisnosti ne more biti uresničena z nasiljem, temveč samo po mirni poti s pravo in dialogom. Po tej poti je treba iti, kajti tega vprašanja ni mogoče razreševati z orožjem in nasiljem. Tu gre za legitimno pravico in to pravico je treba Eh, spoštovati in do svojih pravic želimo po demokratični, miroljubni poti. Tu potem pa še nekaj o atentatih v Bagdadu. Situacija v različnih regijah Iraka je zelo težavna. Terorizem eh, je zelo aktiven. To vidimo zelo jasno. Kar pa zadeva boj proti terorizmu, eh, smo istega mnenja kot naša prestolnica. Mi bomo sodelovali z Bagdadom. Seveda čakamo na volitve 30. aprila in upamo, da bodo te volitve. Eh, prinesle tudi nove možnosti za razrešitev političnih, gospodarskih in socialnih problemov v naši regiji. E, mi se sedaj seveda trudimo vsemi silami, da bi premagali probleme. Naša avtonomna vlada in Turčija, približevanje Turčiji zaradi gospodarskih razlogov. No, seveda, Eh, gospodarske razlogi so stimulans v teh odnosih. Eh, ti odnosi s Turčijo ne gredo eh, nikomor v škodo. Torej, odnosi s Turčijo naj bi prenesli več stabilnosti v regiji, torej dobro je, da okrepimo odnose med Kurdistanom in Turčijo. To bo podprlo tudi mir. Mislim, da je bilo zastavljeno eh, še neko vprašanje v zvezi s Sirijo, vendar mislim, da sem pravzaprav na to že odgovoril v okviru prejšnjih vprašanj. Sprašujete me tudi, kako lahko pomagamo razrešiti varnostne probleme v drugih iraških regijah. Ko smo podprli eh, centralno vlado v boju proti terorizmu in to smo storili že večkrat, eh, smo tudi rekli, da smo pripravljeni sodelovati eh, v eh, ukrepih zoper teroriste na zahodu Iraka. Tu pomislimo tudi na regijo Mosul. Problemi pa ne morejo biti razrešeni s silo. Potrebna je tudi politična reforma, ekonomska reforma ter socialna. E, potrebna je nacionalna sprava, za katero smo tudi mi poskrbeli v naši avtonomni regiji Kurdistan. Mi, Kurdi, smo pripravljeni pomagati Bagdadu v boju proti terorizmu s vsemi možnimi sredstvi. kakšno vlogo bi lahko igrali kurdi v regiji, Sirijo, Iranom, Turčijo. Torej, mi si želimo, da bi meje med temi državami eh, bile podobne eh, evropskim mejam, med Belgijo in Francijo, naprimer ne samo zaradi kurdov, temveč zaradi vseh narodov v regiji. Torej, mi moramo slediti evropskemu zgledu odpravljanja meja in mi bi morali vzeti evropski zgled za inspiracijo. E, torej, e, ne smemo. E, Eh, dopuščati, da se države zapirajo in da motijo in vsakogar, ki želi potovati med eh, državami. Torej, mislim, da uh, meja ne moremo spreminjati uh, z vojaškimi posegi. Uh, vendar mi imamo pač neko dediščino, mi imamo tudi stalno sodelovanje med eh, kurdi, ki živijo v različnih državah, pa seveda tudi sodelovanje med kurdi in drugimi. In zaradi tega je treba tudi krepiti kulturni dialog. potem rešitev kurdskega vprašanja v celotni regiji. E, mislim, da je rešitev e, v pravici do samoodločbe, v pravici kurdov do države, vendar, kot rečeno, ne po poti e, oboroženega boja, temveč z dialogom. in upam, da mi bo prihodnost eh, dala prav in da se bodo uresničile te sanje. Nekatere države niso hotele niti slišati za besedico Kurdistan. In eh, Kurdi in njihove pravice ne smejo iti v škodo drugih, vendar ne moremo pustiti kurdskega vprašanja brez rešitve, kajti to ne prinaša stabilnosti ne kurdom, ne državam, v katerih kurdi živijo. Zastavili ste tudi vprašanje glede tega, kakšno je moje stališče eh, glede bodočih volitev 30. aprila. In kurdi bodo tu nedvomno sodelovali sestavili smo tudi sezname kandidatov. Te so predstavili neodvisni volilni komisiji. In eh, mi pričakujemo te volitve in potem bomo videli, kakšni bodo rezultati. Verjetno bodo pač Eh, tudi neka volilna zavezništva, vendar potem po volitvah se lahko vse spremeni in lahko obstajajo tudi neka eh, zavezništva po eh, volitvah. Kar pa zadeva izkoriščanje nafte, naš premije je šel v Bagdad, imamo pogajanja in prav gotovo bodo pač našli rešitev, ki je dobra za obe strani. Mi smo zelo prožni v teh eh, pogajanjih, eh, vendar mi se zavedamo naše ustavne pravice, eh, da smo deležni tega bogatstva. Kar pa zadeva kristjane v Kurdistanu. Deset tisoč gospodinstev je krščanskih na začetku jih je bilo 10 tisoč, sedaj pa jih je 26 tisoč. Kristijani zapuščajo Irak in odhajajo na eh, zahod, vendar kristijani so avtohtoni iračani, država je tudi njihova. V Kurdistanu smo eh, poskrbeli za to, da lahko živijo v miru. In, uh, imajo vse svobode in svoboščine, eh, lahko pridete na misijo in ugotovite to sami osebno. V Kurdistanu bomo kristjanom omogočili, da ostanejo v Kurdistanu, dokler se situacija ne izboljša na celotnem iraškem ozemlju. Če pa tudi potem še želijo ostati v Kurdistanu, so dobrodošli. In mi jih eh, prosimo, naj ne zapuščajo svoje države, naj ne emigrirajo. In eh, mislim, da je dobro, da jih tudi vi eh, spodbudite, da ostanejo v Iraku. Upam, da sem s tem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Morda sem pozabil to ali ono. V tem primeru se opravičujem. Hvala lepa za pozornost. Predsednik Barzani, najlepše hvala. In kot sem rekel, vaše sporočilo smo, ste povedali na glas, jasno je bilo, razumeli smo ga in želimo vam uh, uspehe in srečen povratek v vašo deželo. Vedno ste tukaj zelo dobrodošli. Hvala. colleagues, let's uh, move on. Kolegice in kolegi, nadaljujemo. Naslednja točka našega dnevnega reda je poročilo na lastno pobudo zunanja politika Evropske unije v svetu kulturnih in verskih razlik. In poročevalka je naša kolegica Marjeta Janaku, ki je tukaj za nami in ki daje besedo. Izvoli, Marija. Marjeta. Marjeta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 vpliv razlik med verami in kulturami na razprave oziroma pogovore, dialoge na meddržavni ravni obstaja, je viden. Včasih smo bili priča uh, sporom in različnim mnenjem med državami članicami, ki so kdaj prej imele že boljše odnose. Priča smo torej kulturnim in verskim razlikam, ki jih eh, izrabljajo, da okrepijo agresivna stališča eh, te ali one stranke. Evropska unija se je dosedaj zelo trudila, kot tudi njena eh, služba za zunanje delovanje. Vendar kljub temu Evropska unija ni nikoli uspela oblikovati bolj homogene politike. E, tudi e, tiste države, ki pravijo, da zauzemajo za enake vrednote. Poskusila bom uh, tukaj povezati načela, uh, ki, na katerih temelji naša zunanja politika, vsaj v teoriji. Je pa res, da je med teorijo in prakso pogosto zelo veliko razlik. In razen tega, Eh, vloga, ki je bila dodeljena različnim inštitucijam, ko gre za zagotavljanje kohezije v Evropski uniji in kako to vpliva na tretje države, tudi to je predmet mojega poročila. Naj bi, eh, je pa še ena stvar, ki jo želim vključiti v to poročilo, gospod eh, predsedujoči. Eh, uložila bom eh, predlog spremembe na to temo. Gre pa za dialog z tretjimi državami na kulturni ravni in omenjala bom tudi izobraževanje za člane službe za zunanje delovanje um, pri, za njihovo delo uh, pri medkulturnem izobraževanju in medverskem dialogu. In vemo, da je ta služba vključena v različne programe, obstajajo različne fundacije, obstajajo številne eh, medkulturne in eh, medverske pobude, kot je naprimer ena, ki jo imamo v mislih in se nahaja na Dunaju. To bomo lahko najbolje uporabili um, tudi socialne potrebe moramo čim bolje izrabiti v tem smislu. Gospod predsedujoči, pred nekaj leti je v svoji knjigi Huntington, avtor Huntington eh, Spopad civilizacij eh, izpostavil kar nekaj tez Po mojem mnenju moramo to spremljati, tega se moramo zavedati, ne smemo tega danes pozabiti. Um, obstali so trenutki v preteklosti, ko smo na to pozabljali. Ko smo bili v šoli, uh, sploh nismo vedeli, kakšne vere imajo v afriških državah. Jaz osebno, naprimer, uh, eh, moram priznati, da si nikoli nisem mogla predstavljati, kakšen bo vpliv islama v afriških državah. Sedaj, dan danes, pa vemo, da se kultura in vera uporabljata skladno s to teorijo. In to jemljemo kot neko fiksno dogmo, da je kultura in civilizacija nekaj, kar se stalno spreminja, kar stalno teče, kot tudi vera. Določene stvari, ki so bile pred mnogimi leti eh, dogmatizirane in eh, stalne, eh, Potem pa se je izkazalo, da se spreminja, kajti brez spremembe ni dialoga, ni srečanja eh, različnih akterjev. In to je logična posledica takega pristopa. To pa ima negativne učinke na eh, ljudi, na prebivalce teh držav, ki jih eh, vodijo države, eh, ki vodijo vlade, ki imajo tako logiko. Poglejmo si naprimer obravnavo žensk. Samo kot primer. Eh, kako se ženske obravnavajo, ni eh, v ničemer eh, povezano z obravnavo ljudi nasploh v določenih državah. Obstajajo določene skupnosti v sicer naprimer demokratičnih državah, kjer spoštujejo sisteme za zaščito človekovih pravic in dostojanstva. Eh, vrednote se vzpostavljajo, ki dajajo svobodo prebivalcem, državljanom in to je eh, često temelj za mir in demokracijo. In to je gotovo v interesu Evropske unije in njenih državljanov demokratizacija držav je temeljno načelo in temeljna vrednota. In to, eh, temu smo sedaj priča eh, v arabski pomladi. To vprašanje človeka dostojanstva se vedno znova izpostavlja demokratičnih pravic državljanov. Ne smemo misliti, da je eh, demokracija neka zahodna ideja, ki je primerna le za zahod, kot pravijo nekateri. Nekateri menijo, da je verska in kulturna eh, organizacija določene države eh, včasih v nasprotju z demokratičnim režimom. In kot nam kaže evolucija, je to včasih tudi res. To se seveda pa tudi povezuje z informacijsko družbo, z družbo, ki temelji na znanju. In to je evolucija ta hip, na ta način se odpirajo nove možnosti, priložnosti za ljudi, za države. Ljud, za ljudi, ki nikoli niso v preteklosti mogli sploh videti, kaj se dogaja izven njihove države, ki sploh niso znali komunicirati z drugimi drž eh, ljudmi, ki so bili izven njihovih vasi in ki so zaradi tega trpeli. Torej, internet, informacijska družba, to predstavlja pravo revolucijo, čeprav včasih Eh, prihaja do zloraba, ampak eh, osredotočimo se na pozitivne vidike teh pridobitev. Zaščita manjšinskih pravic. In um, večja, uh, več pravic za manjšine in večja svoboda izražanja. To so uh, uh, nekateri elementi, ki se lahko uh, postavijo po robu tem kulturnim in verskim razlikam. Ne smemo pozabiti na UNESCO konvencijo o kulturnih razlikah v tem kontekstu in izpostaviti moramo eh, pomen kulturne diplomacije. Zunanja politika, kakršno smo imeli pred nekaj leti, se je spremenila. Seveda obstajajo finančni interesi, ampak tudi drugi parametri oziroma faktori so uh, pripomogli, da smo se odločili za to usmeritev. In na ta način bomo bolje spoznali kulture drugih narodov in povečali naše znanje o tem. Varnostni svet Združenih narodov, ta do sedaj ni povsem upošteval to, te spremembe na globalni ravni, Nekaj držav se naprimer eh, dogovori o nečem, poskuša vzpostaviti komunikacijske kanale za drugimi državami in iščejo rešitve, ki gredo dlje od eh, kulturnih in verskih razlik. Obstajajo pa pri, tem, eh, pri teh rešitvah vedno neki, neke prepreke, neke ovire, neke napetosti in pri tem se zavedajo, Eh, nasprotovanj drugih eh, držav eh, nekim dogovorom med nekimi tretjimi državami, ki temelijo na razlikah v veri in kulturi. V Evropi, v mnogih državah eh, boste slišali, no ja, kaj pa lahko naredimo, imamo pač tradicionalne kulturne razlike, pri katerih si pač ne moremo pomagati. Ampak to se zelo pogosto uporabi kot izgovor, zato da ljudje lahko eh, rečejo, nič se ne da narediti. Naprimer, nič ne moremo narediti, če v nekaterih državah ubijajo ženske. Nič ne moremo uh, narediti, uh, če ženske živijo v pogojih, ki so včasih eh, hujši kot pogoji, v katerih živijo eh, živali. Torej, tukaj mora Evropska unija ukrepati, to je izziv za vse nas. Terorizem je seveda um, grožnja, nevarnost, ampak ena velikih nevarnosti danes je tudi, da smo priča netolerantnosti in konfrontacijam, um, ki se um, izpeljujejo skozi napačno rabo uh, direktiv. Evropa se konfrontira z muslimanskimi državami in se nekoliko bolj povezuje z manj radikalnimi državami uh, kjer naprimer eh, uporabljajo manj, skra, manj skrajno obliko um, islamizma. Omejimo se lahko na omejeno versko interpretacijo nekaterih znanstvenih dejstev in pojavov. V Evropski uniji, če si želimo koherentne zunanje politike, potem moramo sami postaviti zgled. Eh, moramo ukiniti vse zakone in eh, predpise, ki nasprotujejo eh, svobodi izražanja, svobodi tiska in svobodi dostopa do medijev. Evropska unija in njeni predstavniki morajo nehati eh, smatrati, eh, razmišljati o politikah, ki so v nasprotju z človekovimi pravicami in ki eh, segajo v neko davno preteklost. Eh, narediti moramo vse, kar lahko. Sprva bi, sprva bi prosil poročevalce v Sinci, da poda svoje mnenje. Gospa Ljubčeva. Благодаря, господин председател. Najlepše hvala, gospod predsedujoče. Govorila bom bolgarsko. Poročilo poskuša odražati uh, ključne načela zunanje politike Evropske unije v kontekstu verskih in kulturnih razlik med posameznimi narodi. Gospa Genaku, poročevalka, je ravno kar dala, podala kladko predstavitev in eh, zelo jasno je predstavila torej svoje stališče do tega vprašanja, do te teme. Poročilo se ukvarja z ključnimi dokumenti, ki opredeljujejo odnos do razlik in različnosti in to so osnovna načela za delovanje Evropske unije. Zelo pomembno je vedeti, kako se vse to izvaja, kajti Eh, gre eh, za zagovarjanje splošnih starih človeških vrednot. Vendar v poročilu ne smemo pozivati k novemu mednarodnemu redu. Moramo se namesto tega osredotočiti na eh, zakonitost, red, v toleranco do. Eh, manjšinskih skupin in tako dalje, kajti to je osnova za dobro sodelovanje. Moramo nasprotovati diskriminaciji in vsem drugim elementom, ki so kontraproduktivni in eh, ki se zelo razlikujejo od naših temeljnih vrednot. Naj povem, da Seveda obstajajo različne kulturne, različni kulturni temelji v raznih državah, vendar moramo pri vsem tem, in to je zelo pomembno, zauzeti demokratični pristop in se pozitivno postaviti do tretjih držav, ki pa so različne in drugačne. Nažalost smo tudi priča drugačnemu obnašanju, ki temelji na razlikah v kulturi in um, verah. To pa je v nasprotju za načeli Evropske unije. Lahko rečemo, da je zelo težko lahko e, temu slediti, vendar se moramo osredotočiti na fundamentalistične pristope, ki so nesprejemljivi za Evropsko unijo. Več eh, bi si želela v poročilu omemb o vplivu um, kulturnih in verskih razlik na proces um, političnega odločanja. Vidimo, da je to izziv za našo zunanjo politiko in uh, če se bomo potrudili, da ta proces poteka dobro, bomo verjetno tudi bolj uspešni. Temu smo priča posod, po svetu namreč. Razlike obstajajo. Evropska unija ne sme izvažati svojih vrednot, ampak ustvarjati ustrezen kontekst za um, tolerantne odnose z vsemi državami, z vsemi partnerji in tretjimi državami. Torej, ta, z amandmaji bomo prav gotovo izboljšali kakovost tega poročila, tako da ga uskladimo z zunanjo politiko Evropske unije in da to vključimo v naš pristop. You, Hvala lepa. Uh, liberalci ne mislijo, da je to poročilo o uh, eh, spor, uh, eh, spopadu civilizacij, ampak o zunanji politiki Evropske unije, uh, ki, je, uh, ki nastaja v zelo multikulturnem okolju. In zaradi tega je to občutljivo poročilo in potrebujemo veliko uravnoteženja. Eh, zelo pogosto se superiorno obnašamo do ver in eh, sprejemamo neke odločitve. Torej, kar se naše skupine tiče, ne gre za boj proti fundamentalizmu. To ni glavni namen tega poročila, ampak gre za zauzemanje za strpnost ali tolerantnost, to je ena od glavnih eh, vrednot Evropske unije, in izvoz te strpnosti. Kajti sprijazniti se moramo, da je v tem uh, raznolikem svetu uh, veliko drugačnih, raznolikih uh, ver, mentalitet in kultur. In ne gre za to, da bi opredelili, katera kultura ali vera je nevarna. Rekla sem že, kaj menimo o fundamentalizmu, torej cilj tega poročila je predstaviti, da je glavni cilj naše zunanje politike eh, promovirati tolerantnost znotraj mednarodnega sodelovanja. Eh, pri tem pa eh, moramo o vsem tem razmišljati v kontekstu konvencije Združenih narodov. Govorimo, go, govorimo o odnosih z tretjimi državami. Mnoge od njih so podpisnice splošne konvencije Združenih narodov, podpisale so mnoge tudi specifične konvencije Združenih narodov, naprimer o človekovih pravicah in tako dalje. In ta, to poglavje v poročilu eh, mora nujno biti izboljšano. Zaradi tega smatramo, da Evropska unija mora imeti res uh, odprt pristop v kontekstu politike sodelovanja. Imeli bomo kar nekaj eh, predlogov sprememb, ampak eh, pozivam kolegico, da bo izredno uravnotežena v tem uh, poročilu. Lahko bi se začelo na dolgo in široko razpravljati o superiornosti, naši superiornosti, ampak gre predvsem za našo kredibilnost. Najlepše hvala, gospod Petr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, jaz sem zelo vesel, da se je kolegica Marjeta Đenako lotila te teme, ki očitno pridobiva na pomenu in zahteva našo občutljivo pozornost. Jaz sem sam videl pri delu v Srednji Aziji in v Afriki, eh, kako občutljivo je lahko to vprašanje. Po drugi strani pa sem ravno v teh državah videl, eh, kako dobrodošel je evropski odnos do različnosti, tudi ko gre za eh, religijo. In vidimo, pravzaprav nimamo seje odbora, da ne bi obravnavali kakšnega agresivnega obnašanja v kakšnem delu sveta namesto spoštovanja in marsikje gre za osnovno vprašanje verske svobode spremljamo novo preganjanje kristjanov v več državah uničevanje crkva in tako naprej jaz mislim da bi mogla biti pozornost do teh vprašanj del zunanje politične identitete evropske zveze in skrbeti bi morali za to da religije ne bi obravnavali na star ideološki način ampak kot del osebne identitete državljanov in skupinske identitete različnih entitet, seveda v zgodovinskem eh, in socialnem kontekstu. In poročevalko zelo podpiram v njenem prizadevanju glede enotne in koherentne politike. Dodajam tudi, da bi na področju medkulturnega in medverskega dialoga eh, lahko delovali ne samo reaktivno na nove in nove probleme, ampak tudi preventivno s strateško usmerjenimi akcijami. In mislim, da moramo biti, s tem končam, eh, pozorni tudi do prehitrih političnih kvalifikacij religije. Eh, te kvalifikacije včasih eh, služijo političnim interesom, ne glede na to da v osnovi ne gre za politične interese skupin ki so označene kot fundamentalistične ali včasih celo teroristične. Najlepša hvala. In eh, sedaj eh, gospa Janakov par besed za zaključek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo naj bi sedaj ustrezno uporabili. To eh, se ne naša na druga področja. Govori se o verskem in kulturnem dialogu. Ne moremo pa zakriti dejstva, da eh, se vere izkoriščajo tudi zaradi drugih razlogov. In Evropska unija dosti krat trči obzit nerazumevanja. Eh, lahko rečete, no, vsi imajo svoje stališče in vsak lahko naredi, kar hoče, vendar v tem primeru tudi ne moremo uh, ustrezno podpreti človekovih pravic. Sporazum s Kanado, na primer, mesece in mesece smo razpravljali o klauzuli o človekovih pravicah. To je trajalo zelo dolgo in predstavniki so rekli, da Kanada bolje ščiti človekove pravice od Evropske unije. E, o tem se je dolgo razpravljalo. Torej, nikakor nisem za to, da izpustimo fundamentalizem. E, to je dejstvo in če ne moremo odkrito reči, da obstaja, potem tudi ni razlik razloga za to poročilo, kajti če vse vere živijo v sožitju ena z drugo in se spoštujejo človekove pravice, potem ni težav. Vendar to žal ne drži in jaz ne želim pravzaprav tu sestaviti lažno poročilo. Spominjam se 80-ih letih. E, tedaj sem e, so, te, sodelovala pri AKP-ju in italijanski predstavnik je govoril, tu so bile tri ženske, ministrice eh, in en moški. Eh, ženske so bile imenovane tri dni prej, potem pa so jih pozneje eh, v resničnem življenju pretepali. Se pravi, vero so vedno izkoriščali za izgovor za nespoštovanje človekovih pravic. Zlasti so to izkoriščali za teptanje pravice žensk. Torej, iskreno moramo poimenovati stvari. Seveda lahko vsak predlaga spremembe. 10. februar je druga razprava, 11. februar eh, glasovanje v odboru za zunanje zadeve in potem pa marčevsko plenarno zasedanje in glasovanje do pojutrišnjem lahko predlagate spremembe, o teh bomo razpravljali, o njih bomo govorili tudi s poročevalci v senci in mi želimo imeti poročilo, ki ne bi eh, bilo eh, deležno negativnega rezultata. Nikjer ne piše, da imamo nekaj proti veram, katerikoli, eh, vendar se zahteva pač neko spoštovanje. Če tisti, ki so na oblasti, kažejo nek diktatorski pristop in vključujejo vere, potem tega ne smemo pozabiti. Najlepša hvala. 27. januar je rok za vložitev predlog sprememb po povdne. Najlepše hvala. In sedaj nadaljujemo z delom eh, sestanka za zaprtimi vrati. Zato prosim vse tako imenovane zunanje eh, prisotne v dvorani, da jo zapustijo. Tako da imamo lahko naš del sestanka z zaprtimi vrati. Naprej hvala. Thank you.